Nikaragva je tudi moja domovina. Med šestimi člani nacionalnega sandinističnega vodstva jih je šest proti temu režimu. Več tisoč tovarišev sandinistov je danes predmet pregona zaradi tega, ker želijo obraniti demokracijo in svobodo. Prihaja do korupcije, do kršitev človekovih pravic, do usmrtitev. To je Nikaragva, Ortega in to branijo separatisti. Zaradi tega, ker v resnici ne marajo Nikaragve. Uvažajo tujo zgodovino in režim zahtevamo preklic sporazuma med Evropsko unijo in Nikaragvo in obenem zahtevamo tudi pregon Ortege in vlade, ki zapira svoje tovariše, svoje ljudi. To, kar sem povedal, že takrat lahko ponovim zdaj, naj živi svobodna Nikaragva. Gospod Pimenta Lopeš, Najlepša hvala. Pogosto govorimo o represiji tudi v Španiji in Franciji. Evropski parlament pa zdaj zanika dejstva, obnaša se intervencionistično. Skušate sprejeti priporočila. mednarodnega denarnega sklada. Vlada je bila soočena z oporniki in potem je to vodilo v poboje. Tudi nasprotnike sandinistov se je pobijalo. Vlada je organizirala, bi morala organizirati dialog z opozicijo in najti mirno rešitev. Kršilo so tudi temeljno listino človekov pravic in mednarodno pravo. Napadajo progresivne sile v Latinski Ameriki, nekaj rak žele ohraniti suverenost in moč samoodločanja. Želijo si torej ohraniti svojo pravico do lastnega ekonomskega in socialnega razvoja. Boste sprejeli. Modri kartonček. Hvala lepa. Očitno se iz zgodovine nismo ničesar naučili, zlasti eh, to velja za Nicaragua. Gospod um, Ortega je tvega življenje leta 1279, kajti takrat je vladala velika diktatura. Ampak sedaj um, ta eh, predsednik nima več nobenega uh, diktatorja, ki bi ga moral odstaviti, kajti on je postal diktator. Uh, kaj ti eh, ljudi mučijo, prihaja do samovoljnega vladanja, ustav, izvele so tudi ustavne reforme, zato da bi Ortega lahko ostal na oblasti, eh, kar ne izhaja iz ustave. Država ima vse znake diktature, ampak to svet ne zanima preveč, kajti to je ena najrivnejših držav na svetu. To je direktiva eh, kjer eh, policisti streljajo na neoborožene demonstrante. In sedaj je treba uvesti posamične um, sankcije za to, da bomo prizadeli posamične predstavnike uh, te vlade. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Borgicijo. Hvala. hvala lepa. Danes razpravljamo o dokumentu dokumentu, v katerem so zapisane stvari, s katerimi se lahko strinjam. To je eh, država, za katero pravijo, da bo postala prihodna Venezuela. Ampak tukaj o nečem nismo razpravljali. Nekaj smo pozabili. Videti je, kot da je Evropska unija želela to prezreti. Namreč ta režim je desetletja sprejemal največje teroriste, med njimi tudi predstavnike rdečih brigad, ki so postošile v naši državi. Zadnji predsednik eh, komisije Moro je bil, da bi po toliko pozivih in po tolikšnem pritisku sa strani Italije vrnili v Italijo enega najnevarnejših brigadistov. Kajti to je eden med njimi, ki je še vedno na, pre, na prostosti, ki ni preživel ene noči v zaporu. In to je Alessio Kazimiri ki mirno živi. In živi v, luksuz, v luksuzu v Managoji. Ampak o tem nikoli niste spregovorili, to je velik škandal. Morda zato, ker uh, je bila tudi neka druga država članica, ki je uh, nudila gostoljubje. Uh, Mi želimo, da Evropa zahteva, da takoj izročijo tega eh, zločinca, tega eh, morilca. Čas je, da se Evropa zbudi in da eh, zauzame stališče do teh teroristov. Z njimi se niste nikoli ukvarjali. Kajti, ko so teroristi pustošili v Italiji, uh, niste storili ničesar in sedaj je treba zadostiti resnici in, uh, in sedaj um, je treba nujno ukrepati. In to je nekaj groznega v očeh javnosti in pa to je tudi grozno v luči uboja predsednika Mora. Gospod Mato. Najlepša hvala. Predsedujoči, spoštovani gospod komisar, prosim, pomagajte nam. To je bil klic zapornikov iz zapora Esperance, kjer so jih pretepali. Niso jim zagotavljali najbolj osnovnih pravic, niso mogli videti niti svojih bližnjih. Zaprti so zato, ker so branili svoje zamisli v državi, kjer vlada tiran. V tej državi nihče ne spoštuje človekovih pravic, ni nobene pravice do svobodnega združevanja. Se pa ljudje niso pripravljeni predati in se borijo še naprej. Zahtevali smo pristojne organe v zaporih, pa tudi namestnike ministrov in pa samega predsednika Ortego, da naj ne bo nobenih povračilnih ukrepov, ampak zgodilo se je ravno nasprotno. Mesec in pol pozneje je situacija v Nikaragvi nevzdržna, izjemno zaskrbljujoča, vsaj za vse tiste, ki se imamo za demokrate in želimo braniti temeljne človekove pravice ne le nas samih, ampak tudi državljanov vseh držav po svetu. Od izbruha krize v Nikaragvi smo bili priča 700 tem političnim zapornikom, 300 je bilo ubitih, več sto poškodovanih. Ali te številke niso dovolj? Mislim, da so strašne. Parlament ne more več le stati ob strani. Evropska unija mora nekaj storiti. Ponovno je treba vzpostaviti demokratični sistem v Nikaragvi in to je tudi odgovornost Evropske komisije, ki mora biti pri tem trdna. To, da zdaj zahtevamo dialog za Ortegenim režimom to je farsa, najprej morajo takoj izpustiti politične zapornike in prenehati s kakršnokoli obliko zlorabe in zastraševanja državljanov v Nikaragvi. Dovolj je dovolj. Nikaragva si zasluži živeti v miru. In vse politične skupine tukaj bi morale biti glede tega enotne ti tirani z pseudodemokratičnimi načini pridobivanja moči in oblasti se bojijo svobodnih in demokratičnih volitev. Zakaj? Zato, ker nimajo podpore večine. In bojijo se tega, da bi izgubili vse privilegije, ki so jih pridobili s korupcijo, ko so uvajali specifične sankcije. Potrebujemo konkretne sankcije ravno za Ortego in njegovo vlado, če ne bodo spoštovali človekovih pravic in človeškega dostojanstva. In obeno bi bilo treba sporožiti tudi določbo o demokraciji. Gospa Valenciano, najlepša hvala, predsedujoči. Gospodu Pimentu Lopišu bi želela povedati, da ni nobenih političnih zapornikov v Španiji. Španija je pravna država, sodobna demokracija in ne glede na to, kako pogosto to ponavljate, nikakor ne bom dovolila, da bi govorili, da so politični zaporniki v Španiji. Prosim, da posredujete to sporočilo tudi njemu. Zelo malo progresivnih ljudi bi zanikalo da je Ortega poskrbel za eno najbolj grozovitih transformacij vlad, ki smo jih prej občudovali. Zdaj je to spremenil popolnoma totalitarn režim. Zato se je Evropski parlament odločil za ukrepe proti temu režimu. In misija, ki jo je, ki je predsedoval gospod eh, Hauregui, je povedala, da mora Evropski parlament delovati enotno, se pridružiti opoziciji v Nikaragvi. Seveda moramo zahtevati dialog, ampak pod pogojem, da bodo izpolnjeni minimalni pogoji, ki so jih podarili moji kolegi. Svoboda političnih zapornikov, svoboda do izražanja in konec politične represije. Ne moremo se pogovarjati, dokler se represija nadaljuje. To je to sporočilo, o katerem bi morali govoriti v parlamentu in upam, da se bo ortegen režim na to odzval. Najlepša hvala, zdaj pa še gospod eh, Krasnodevski. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V času protestov aprila 2018 je bilo jasno v Nikvaragi, da tukaj ni šlo za protest proti vrčevalnim ukrepom, ampak je šlo za proteste ljudi, ki se borijo za svoje pravice in svobodo. In to je postal boj za demokracijo v zelo polarizirani državi. Takrat je bilo pobitih 700 več sto ljudi, 700 je bilo zaprtih zaradi političnih razlogov večinoma. Vlada je takrat zagotavljala, da ne bo nobenih povračilnih ukrepov zoper aktiviste, ampak dejansko se je represija še okrepila. In tudi to je zapisano v naši resoluciji. Želimo si obnoviti nacionalni dialog, seveda imamo upanje glede tega, ampak skrbi nas, da se je to zdaj zaustavilo. Bi pa želel povedati, da ne bo Evropska unija tista, ki bo poskrbela za rešitev te krize. Ljudje v Nikaragvi morajo sodelovati zato, da bi lahko ta konflikt razrešili. Seveda pa si bomo mi prizadevali za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin tudi v tej državi. Hvala. Gracias, Hvala lepa, gospod Bilbao. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Nikar, vlada v Nikaragvi zatira kritike in preganja priče, ki niso po meri. To so metode, ki jih je uporabljal prejšnji režim. Temu so bili priča tudi člani naše misije, ki je obiskala Nicaragvo januarja. Pomagati moramo opoziciji in poskrbeti moramo, da bo Na koncu prišlo do politične rešitve. Izpustiti je treba politične zapornike, prekiniti je treba z vohunjenjem in zagotoviti je treba temeljne svoboščine. To so predpogoji, preden se lahko začne dialog. SSD in države članice morajo postopoma naložiti sankcije, ne da bi škodili prebivalstvu. Kaznovati je treba tiste predstavnike vlade, ki kršijo človekove pravice in temeljne svoboščine. Hvala, hvala lepa, gospod Dornano. Hvala, gospod predsedajoči, gospod komisar. Jaz sem bila v Nikaragvi januarja. Srečala sem se z ženskami v zaporu. Ena je imela samo 23 let. Ono je zaprta že od aprila 2018. Sija Amaja in njene tovarišice so eh, prekinile z gladovno stavko, vseeno pa me skrbi, v kakšnih pogojih so zaprte. Zagotoviti jim je treba zdravniško pomoč v skladu z konvencijo iz leta 1955, kot so jo sprejeli Združeni narodi. Prav tako obstajajo drugi, ki so v hišnem priporu in pod neprekinjenim nadzorom. Izpustiti je treba vse politične zapornike v Nikaragvi. 670 jih je, moramo jim pomagati. Hvala. Hvala lepa, gospod Milenmon. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred mesecem dni je gospod Mato že mm, kritiziral pogoje življenja v zaporih. Delegacija evropskih poslancev je obiskala zaprte. Videli smo, kako zlorabljajo ljudi v zaporih in želimo si, da se to konča. Mlade in druge politične zapornike je treba izpustiti. Režim Ortege je dejal, da bo resno vzel pogajanja z opozicijo in da bodo izpolnili obveznosti. No, seveda, k temu spada tudi izpustitev političnih zapornikov in sprostitev nadzora nad tiskom. Že od aprila naprej potekajo boji, več kot 400 ljudi je umrlo, na tisoče je poškodovanih, vse v okviru protestov proti režimu potrebna so pogajanja z opozicijo in to je naloga tudi našega parlamenta. Mi moramo to podpreti. Resolucijo smo sprejeli 31. maja lani. Tam piše, da so potrebne pregledne in poštene volitve, potreben pa je tudi nov volilni zakonik. Mi smo predstavniki evropejcev, zato SSD pozivamo, da ukrepa v Nikaragvi. Potrebne so individualne osebne sankcije za tiste, ki so odgovorni za kršitve človekovih pravic. Prav tako je treba prekiniti pridružitveni sporozum med EU in Latinsko Ameriko za Nikaragvo, kajti sporozum vključuje klauzulo o demokraciji. Za ljudi v Nikaragvi in tudi za ljudi v Venezueli si želimo, da bi živeli v blagini in v demokraciji. Zato moramo mi k temu prispevati. Hvala, gospod Milan. Gospa Gomeš, hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Prvih 20 let sem živela, prvih 20 let svojega življenja sem živela v diktaturi, zato se tega dobro spominjam. Vidimo, da je v Nikaragvi res težko režim je skorumpiran in politični zaporniki so zelo mladi, obravnavajo pa jih kot teroriste. Številni so, ki trpijo, Maja Kopens je tudi mlada belgijska državljanka Nikaragve, in ono gladovno stanka. V Nikaragvi so dejali, da je ne želijo zdravstveno oskrbeti. Kaj se dogaja? Zavlačujejo zato, da ne bi opozicija dosegla nič. Zatiranje je vedno hujše, Evropa pa mora poskrbeti za spremembe. Aktivirati moramo klauzulo o demokraciji, to je zelo pomembno. Odgovorni morajo biti deležni sankcij, zamrzniti jim je treba premoženje in oduzeti jim je treba vizume. Pripeljati jih moramo pred nacionalne ali mednarodne, mednarodna sodišča, zato da se bo nekaj spremenilo. Hvala. Hvala lepa, gospod Farija. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Jaz sem portugalec, ampak danes bom govoril špansko. Obračam se na prijatelje v Nikaragvi. Srečal sem jih januarja in spominjam se vseh disidentov, ki živijo v izgonu. Oni si vsak dan prizadevajo za to, da bi v Nikaragvi spet zavladala demokracija. Solidarnost izražam predvsem z starši mladih, ki so umrli v protestih. Mladi so prekinili študij, zdaj pa nimajo več prihodnosti, ker demonstrirajo. Ti ljudje so bili nezakonito prijeti, zato ker so izražali svoje mnenje, zdaj pa morajo trpeti zaradi dolgih zapornih kazni in v zaporih živijo v človeka nedostojnih okoliščinah. Lucia Pinero in številni drugi so med njimi. Ona je včeraj dobila novinarsko nagrado. Zadeve tam so res kritične ta domnevni državni udar je samo propaganda režima, da utemeli zatiranje pravice državljanov se kršijo, represijo moramo prekiniti in vidimo, da se nacionalni dialog samo zlorablja za to, da bi obdržali podporo EU izpustiti je treba zapornike in preiskovati je treba morebitne primere zlorab strani državnega aparata, prav tako je treba vrniti zaseženo premoženje in mislim, da bi morali organizirati predhodne volitve, zagotoviti je treba mednarodne opazovalce in Evropska unija mora naložiti sankcije tistim posameznikom, ki so odgovorni za kršitve proti človeštvu. Aktivirati pa je treba tudi klauzulo o demokraciji. Poskrbeti moramo za prave ukrepe, kajti drugače bo iz Evrope steklo na milijone evrov v to državo, režim pa bo ta denar porabil za represijo. Gospod Zorinjo, hvala lepa. Pogledati moramo, kako ljudje tam živijo. Demokracija je zelo pomembna za nas, gospod komisar. In mi moramo načela demokracije spodbujati doma in druge spoštovanje pravne države, človekovih pravic, svobode narodov, to so naša načela. Mi si želimo, da bi ljudje v Venezueli prav tako uživali v teh vrednotah. To so načela, pri katerih moramo ustrajati. Tudi v Nikaragvi morajo sprejeti ta načela. To je mednarodni pravni okvir. Potrebujemo demokracijo in svobodo. Pogumni moramo biti in eh, jutri bomo sprejeli resolucijo v tej smeri in to bo samo dokazalo, da smo tega mnenja, gospod Asis. Hvala lepa. Jaz sem del generacije, ki je v času odraščanja spremljala sandinistično revolucijo v Nikaragvi. Imeli smo veliko upanja, čakali smo na novice iz te države in spomnim se, ko smo praznovali padec diktatorja Samoze in zmago revolucionarjev. Ampak ta režim je žal se izrodil, niso bili kos svoje odgovornosti, zdaj se je režim spremenil v režim, ki zatira, ki ustrahuje in uh, ki se sklicuje na zunanje sovražnike. Ta režim je podoben bolivarskemu režimu v Venezueli, kršijo temeljne načele levice. Prav tako lovijo neke namišljene politične nasprotnike. V imenu urednot levice, sam sem namreč socialist, moramo z vso silo obsoditi to, kar se dogaja v tej državi. Resolucija je močna. Nikakor ne skrivamo kršitev človekovih pravic. V resoluciji zahtevamo sankcije proti članom vlade, prav tako zahtevamo, da se državo izključi iz porazuma med EU in Srednjo Ameriko. Samo v imenu demokracije se lahko izvaja demokracija in danes lahko rečemo, da je ta revolucija bila izdana v zadnjih letih. Hvala, zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega, gospa Šojdrova. Izvolite, hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Zahvaljujem se tistim, ki so poskrbeli za to razpravo danes. Hvala tistim, ki so pripravili mnenje parlamenta na to temo. Hvala gospodu Salafranki in tudi drugim, ki so sodelovali pri tem. To je zelo pomembna tema, kajti dogodki v Nikaragvi so nesprejemljivi. Situacija je podobna Venezueli in Kubi. Gre za levičarski populistični režim, ki ga vodi gospod Ortega, izhaja iz hladne vojne in po vojni z gverilci je na oblasti že desetletja. Ovlada državo, manipulira z volitvami in ne dopušča, da bi obstajala opozicija. 700 političnih zapornikov je treba izpustiti, to so predstavniki opozicije, so aretirani in jih mučijo, prav tako jih preganjajo z, skupaj s številnimi drugimi protestniki proti vojni. Zadnji čas je, da parlament opozori na to postopanje Ortege in na to, da je njegova vlada zatirajoča. Opozicija mora vedeti, da ima podpiro, podporo v Evropi. Hvala, gospod Pospišil. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim odzvati na to, kar je dejal kolega na levi. Rekl je, da je z upanjem gledal Ortego, ko je bil mlad. Jaz sem živel v Čehoslovaški republiki, ko sem bil mlad. Ortega je prišel v našo državo in je objemal naše komuniste. Objemal je predsednika Gustafa Husaka. Zato me ne preseneča, kam je on peljal svojo državo gospod komisar, skeptičen sem do možnosti, da bi lahko z Ortego prišli do želenega cilja. Edina rešitev, po mojem mnenju, so demokratične volitve in mislim, da moramo tega političnega dinozaura pustiti zgodovini. On ni del prihodnosti te države, zato moramo na vse načine poskrbeti, da v Nicaragvi obvladala, obstajala možnost za neodvisne volitve. Hvala. Hvala lepa, gospod Mimica. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala vsem poslancem, hvala za vašo zavezanost, da bi našli mirljuben način za rešitev te krize. Sodelovanje med Evropskim parlamentom in Evropsko diplomatsko službo je bilo zgledno. Poskrbeli smo, da so v Nikaragvi slišali naš glas. Hvala tudi gospodu Tajanju, predsedniku Evropskega parlamenta, za to, da se je osebno zauzel za demokracijo in človekove pravice v Nikaragvi. Natančno smo prisluhnili številnim pozivom poslancev, da bi naložili sankcije določenim osebam v Nicaragvi. Prepričan sem, da bosta SSD in svet spremljala proces političnega dialoga, ki trenutno teče, za katerega upajmo, da bo kmalo stekel. Upam, da svet ne bo izpustil te možnosti, da naloži sankcije, individualne sankcije ali embargo na orožje. Takoj, ko bomo videli, da se politični proces zlorablja za zavlačevanje, bomo ukrepali. Hvala tudi poslancem, ki so V Managvi bili januarja in poskusili doseči preboj v pogovorih med vlado in opozicijo. Poslali ste jasno sporočilo strani Evrope in zagotovili ste tudi možnost za to, da se bo začel resen dialog, namenjen temu, da bi na koncu dobili pozitiven rezultat. Hvala, hvala lepa. Šest osnotkov resolucij smo dobili te razprave je konec. Glasovali bomo jutri. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. In sicer pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi z starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok. Poročuvaka gospa Pitera, izvolite.

Svet nam je posredoval dolg dokument. Parlament je podprl poročilo na to temo Zvijevka z veliko večino. Sami pa smo izpostavili nekaj pomembnih elementov. Naprimer, prisluhniti je treba otroku, uporabiti je treba medijacijo v zakonskih zadevah in sporih in zadovoljni smo, da je vse to bilo vključeno v končno besedilo. Gre za težke primere. Če se sodišče odloči, da je treba otroka dati v skrbništvo, potem še vedno sodišče odloča, ali je treba otroka dati skrbnikom ali sorodnikom in tako naprej, upoštevajoč seveda socialno ozadje otroka. Sodišča morajo soditi v najboljšem interesu otroka. Vendar to ne sme pomeniti, da mora otrok določene nacionalnosti biti dan družini enake nacionalnosti ali državljanstva. Tukaj bi bilo lepo, če bi imeli čim bolj natančna pravila pristojno sodišče pa mora biti sodišče države, kjer ima otrok bivališče. Če se oba starša strinjata, je mogoče izbrati drugo sodišče, sodišče druge pristojnosti. Lahko pa se sodišče samo odloči, da je neko drugo sodišče bolj pristojno za razsojenje v specifični zadevi. tudi če se otroka vrne po domnevni ugrabitvi, lahko sodišče zavrne možnost, da se otroka vrne družini, zato ker bi to lahko bilo v nasprotju z načelom najboljšega interesa otroka, še posebej v primerih spolnega ali fizičnega nasilja proti otrokom. parlament je zahteval, da se opusti postopek exekvator, to je postopek certifikacije sodbe sodišča v neki drugi državi. Države članice so z nami sodelovali in besedilo tega dokumenta zdaj upošteva veliko različnih elementov, različnih situacij. To je zelo zapleten sektor življenja. Težko je priti do jasne odločitve. Vendar sodišče mora vedno spoštovati najprej načelo dobrobiti otroka. Mislim, da bi bilo dobro, če bi podprli to poročilo, ki ga predstavljam v imenu gospoda Zvijevke. Izvolite, gospod komisar hvala lepa gospod predsedujoči spoštovane poslanke in poslanci bruselj dva a je poglavitna zakonodaja za čezmejne zadeve pri družinskih zadevah in pa za zagotavljanje zaščite za otroke mi smo predlagali da bi pregledali eh, to zakonodajo zato da bi eh, preprečili med čezmejne ugrabitve in da bi odpravili pravno negotovost. Želeli smo tudi skrajšati postopke in znižati stroške za te postopke. In naj povdarim eno stvar. Vse odločitve, ki zadevajo otroke, bi morale biti pokrite ne glede na zakonski status staršev. Decembra preteklega leta so ministri po dveh letih in pol pogajanj sprejeli dogovor o novih predpisih, ki bodo omogočili boljšo zaščito otrok in bodo olajšali postopke za družine. Naj se vam zahvalim za vašo podporo za ta predlog. Zlasti bi se rad zahvalil Eh, gospodu Cvirki, poroševalcu, za odlično sodelovanje pri tem dosjeju in pa za hitre postopke pri drugem eh, mne, branju. Opazili boste, da ste številni eh, v prvem, da, da, je, da so v kompromisno besedilo vključene številne pripombe poslank in poslancev. Po drugi strani pa vem, da besedilo ne zajema vsega, za kar ste prosili. Spomni se moramo sledečega. Za te predpise smo se dogovorili soglasno. Pogajanja niso bila enostavna in besedilo vključuje znatne izboljšave. Zlasti je velik eh, dosežek eh, odprava umestnih postopkov za to, da dosežemo čezmejno izvajanje vseh sodnih odločb. Torej, sedaj je odpravljena eksekvatura. Eh, novi predpisi bodo zagotavljali več pravne gotovosti ko gre za postopke vrnitve otroka, sem zelo vesel, da bomo imeli krajše roke, ki se uporabljajo za različne faze postopka vrnitve. Besedilo okrepi pravice otrok, zagotavlja to, da se otrok zasliša v pravnih postopkih za nekaj redkimi izjemami. Medsebojno priznavanje praks držav članic v tej povezavi bo pomenilo, da se priznanje zavrne ob koncu. In tako bomo omogočili prosto kroženje sodnih odločb v Evropski uniji. Poleg tega kompromis zagotavlja jasnejše predpise glede napustitve otroka v drugo državo članica, Kajti sedaj imamo avtonomni postopek soglasja, ki velja za vse vrste čezmejnih namestitev. Predpisi prinašajo tudi učinkovitejše sodelovanje med osrednjimi oblastmi, ki bodo še naprej um, igrali, oziroma ti uh, organi bodo še naprej igrali pomembno ulogo pri uporabiti uredbe. Veselim se vaših stališč, in eh, upam, eh, da eh, bo ta predlog deležen široke podpore Evropskega parlamenta pri jutrišnjem glasovanju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Koraca Bild. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Sem koordinatorka za pravice otrok Evropskega parlamenta in pozdravljam predlog uredbe, kajti to bo okrepilo naše možnosti, da zaščitimo otroke. Um, olajša medsebojno priznavanje čezmejnih odločb eh, pri starševski odgovornosti in pa pri ograbitvi otroka. Okrepi tudi učinkovitost um, pravosodnih postopkov in prenaša več pravne varnosti. Naprimer, eh, ko pride do ločitve čezmejnega para in se en starš vrne v državo izvora in pripelje seboj otroka brez soglasja drugega starša, imamo sedaj postopke, ki so poenostavljeni in hitrejši. Ta uredba zadeva vsakodnevno življenje številnih mednarodnih družin in otrok. Ugrabitev otroka ima strahotne in dolgoročne posledice za otroka. Dlje ko je otrok ugrabljen, večji je vpliv na življenje otroka in roki so bistvenega pomena, da znižamo breme na otroka. Zato pozdravljam poglavitne korake naprej. Sedaj imamo jasne časovne omejitve za odločitve, ki jih sprejme um, sodnik in pa za izvajanje. Imamo tudi omejeno število pravnih sredstev, ki pogosto zavlačujajo odločitev o vrnitvi. In pa um, sedaj je sodišče zavezano, da zasliši otroka in da upošteva njegovo mnenje v vseh delih postopka. In to je ključnega pomena. To mora biti poglavitno načelo, namreč najboljši interes otroka. To mora biti vodilni motiv. In treba je tudi priznati to, da je um, otrok nosilec pravic. Države članice se niso mogle dogovoriti za eh, skupne standarde, kar se tiče postopkov zasližanj ni dovolj, da ima otrok pravico, da je zaslužena. To je lahko tudi breme za otroka. Eh, če tukaj ni postopkovnih jamstev in pa če nimamo praks, ki so prijazne otroko. Kot koordinatorka Evropskega parlamenta za pravice otrok sem doživela številne primere ugrabitev. In videla sem, da so postopki lahko zastrašajoči za otroke in imajo lahko grozljive posledice za otroke. Zato pozivam komisijo in države članice naj razvijajo skupne standarde in naj izmenjujejo najboljše prakse, kar se tiče jamstev za otroke. Poleg tega se moramo eh, izogniti dvojni viktimizaciji in moramo ustvariti vzdušje zaupanja. Vesela sem, da imamo sedaj tudi medijacijo. Ker to je pogosto najboljši način za to, da poiščemo dolgoročno in trajno rešitev. Več je treba storiti za to, da bomo spodbujali alternativne načine za reševanje sporov in sicer staršem in um, profesionalcem, ki so vključeni v čezmejne spore. Koordinator bo imel pomembno vlogo, da pomaga staršem in otrokom, da hitreje rešijo spore in da izpolnijo pravico vsakega otroka, da videva in se srečuje z obema staršema. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa Gerhard. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Položaj otrok pri ločenih mednarodnih parih se še poslabša na ta način, da imamo različne tradicije, različne kulture v takšnem primeru in da imamo tudi zelo različne pravosodne sisteme. Zato je dobro, da sedaj izboljšujemo pravo na tem področju. In zelo sem vesela, da so bili eh, sprejeti številni predlogi, ki sem jih eh, predstavila kot predlogi eh, mediatorka za otroke. Torej, vesela sem, da ste zajeli tudi številne eh, moje ukrepe, kajti izhajala sem iz izkušenj, ki jih imam um, s takšnimi problemi. Dobro je, Eh, so sedaj postopki skrajšani. Dobro je, da smo sedaj določili jasnejše roke, da je potrebnih manj pravnih sredstev, da smo unesli več pravne varnosti v te postopke. In to je zelo dobro in to tudi odločno pozdravljam. To je bil tudi razlog, zakaj smo mi, socialdemokrati, dajali, da smo za hitrejše postopke, kajti eh, sprejeli smo hitrejše postopke, kajti želimo se, da bi. Eh, kar se da hitro uvedli poenostavitve za državljane. Vesela sem bila, da je šel svet tokrat eh, mnogo dlje kot v preteklosti, kajti svet je bil v preteklosti bolj zadržan pri eh, svojem načinu iskanja izboljšav. Vendarle pa je tukaj nekaj točke, bi jih še lahko izboljšali in pri teh točkah nismo zadovoljni. Zakaj to velja samo za poročene pare? Zakaj to ne velja tudi za registrirana partnerstva? Zakaj imamo to diskriminacijo um, LGBT, ki niso upoštevani? Torej, to je staromodni, socialni, način eh, oziroma eh, to je staromodni pristop, ki ne ustreza resničnosti. Poleg tega smo zamudili priložnost, da bi uvedli skupne standarde za zaslišanje otroka. Ti skupni standardi bi bili potrebni, pa tega niste upoštevali. Hvala lepa, gospod Zjotovski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Družinski spori so vedno velika drama in otroci so največje žrtve tovrstnih konfliktov. In zato bi morali otroke zaščititi. Otroku je treba zaščititi oziroma ponuditi zaščite v različnih državah. To zadevo še bolj zaplete. V naši resoluciji smo vas opozorili na škandalozno prakso um, nemških um, um mladinskih centrom, ki onemogočajo stike um, otrok eh, s starši, eh, ki eh, prihajajo iz druge države. Vsak otrok mora imeti možnost, da ohrani svojo kulturno identiteto tekom sodnega postopka. Poljska vlada je predlagala sledeč postopek. Hitro in enostavno lahko opredeliš eh, sorodnike otroka, ki bi lahko prevzeli skrbstvo za takšnega otroka. In upam, da bomo na ta način lahko ustavili škandalozno prakso v Nemčiji. Hvala lepa. Gospod Koferati. Gospod komisar, sedaj bomo glasovali o spremembi uredbe, ki je izredno pomembna. Kajti eh, ureja ločitve, eh, razveze in pa eh, razveljavitev zakona in pa spore glede starševske odgovornosti in pa med, čezmejne ugrabitve. Besedilo je zadovoljivo kajti dosegli smo dogovor in dogovor gre v pravi smeri. Po našem mnenju je, pozit je pozitivno to, kar se uvaja za otroke. In eh, sedaj bodo ti postopki mnogo hitrejši in boljša bo koordinacija osrednjih nacionalnih organov. Mislimo tudi, da je prav, da spodbujamo medijacijo tam, kjer je to le možno. Nesprejemljivo je to, kar se dogaja danes da obstaja velika razlika med pravicami državljanov. Kajti, naprimer, iste pravice ne veljajo za istospolne partnerje ali pa za registrirane skupnosti. Te osebe so pa vsem izključene iz področja uporabe te uredbe. In posledica je, da ti ljudje ne bodo imeli nobene, nobenih koristi od pravosodnega sodelovanja na tem področju. To pa je poglavitni eh, zakon eh, za eh, to področje. Ureja torej zakonske zadeve, ločitve in razveze. In pa odgovornosti staršev. Pravzaprav tukaj pravimo, eh, da obstajajo državljani prvega in drugega razreda in tisti drugega razreda uživajo slabše pravice in to je nespremljivo. Mi smo vnesli številne predloge sprememb, po katerih pozivamo k razširitvi področja uporabe. To, da eh, te predloge spremembe ste opredelili kot nespremljive in po našem mnenju je to velika napaka. Napačno je, da, eh, nimamo, da nismo zagotovili vsem enakih pravic. Hvala lepa, gospa Ward. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poglavitna odgovornost Evropskega parlamenta je, da zaščiti svoje državljane, zlasti tiste najranljivejše. In ti, eh, in noben državljan ni ranljivejši kot otrok. Eh, torej, ko pride do sporov glede eh, pravic do varstva in vzgoje otroka in ko gre za eh, medsebojne, ko gre za čezmejne ugrabitve, moramo odpraviti nejasnosti. Pozdravljam te nove uvedbe, zlasti obvezno zaslišanje otroka. Eh, torej, sem v medparlamentarni skupini za otroke, že dolgo se ukvarjam na tem področju in zato mislim, da je treba eh, mnenje otrok vključiti v zadeve, eh, kjer se odloča o njihovi prihodnosti. Mislim pa, da bi morali doseči še več napredka, kajti družine odražajo zelo različne resničnosti in skupaj. Kot sodobna inštitucija bi moral Evropski parlament pokazati, da razume, da obstajajo številne oblike družin. Kajti, če tega parlament ne zagotovi, bo to eh, slabo za otroke in to velja tudi za čezmejno ugrabitev otroka. Hvala lepa, kolegica Kiniči. Hvala lepa, gospod predsedajoči. V Evropski uniji imamo številne družine, ki so sestavljene iz državljanov različnih držav članic. Zato potrebujemo primeren pravni ukvir, s katerim bomo urajali spore in pa s katerim bomo zaščitili pravice otrok, katerih družine se razhajajo. Torej, eh, 1800 primerov letno je, ko starši ograbijo otroke. Sedaj preglejujemo eh, uredbo na tem področju, uvajajo se eh, pomembne inovacije, naprimer pravosodni organi morajo nujno zaslišati otroka. Uh, Lahko bi preprečili eh, tudi določbe, za katerimi bi preprečili travme otrok. Pravosodni organi sedaj spodbujajo tudi medijacijo, kajti na ta način bi lahko rešili konflikte med starši, zlasti je to v interesu otrok, kajti otroke je treba vedno zaščititi. Hvala lepa. Hvala lepa, Catch the Eye, gospod Pospišil. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam eh, to spremembo uredbe Brusel 2a. Bil sem minister za pravosodje in spominjam se, kako smo imeli različne postopke, ki so jih uporabljale sodišča v državah članicah, ko je šlo za čezmeno ugrabitev. Zato pozdravljam to odločitev, da bi reformirali Brusel 2 upam, da bo to spremenilo prakse v državah članicah, upam, da bo to eh, približalo prakse v državah članicah. Pozdravljam tudi eh, roke, ki jih, moramo, ki jih morajo sedaj spoštovati sodišča v državah članicah. V preteklosti je pogosto prihajalo do eh, zavlačevanja v teh primerih in to je pozitiven napredek. Poleg tega pozdravljam tudi tiste eh, točke, ki se nanašajo na obvezno zaslišanje otroka. Vse to bo koristilo otrokom. Poleg tega moramo upoštevati tudi dejstvo, da imamo številne mešane zakone in pa da prihaja do številnih čezmejnih ugrabitev. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lopes Aguilar. Hvala lepa, gospod mm, predsedojoči komisar Mimica. Ali ni to velik korak naprej, da eh, ima Evropska unija pristojnosti na področju ločitev, razvez, na področju starševske odgovornosti, pri čezmejnih zadevah, vse to prenaša Lizbonska pogodba. Seveda je to korak naprej ampak eh, tukaj imamo še soglasje v svetu in pa eh, posvetovanje oziroma zaslišanje v Evropskem parlamentu. Če bi imeli še to, potem bi bil to še boljši korak naprej. Sedaj smo odpravili eksekvaturo, imamo obvezno eh, zaslišanje otrok, imamo jasne predpise, ko gre za otroke in uvajamo tudi medsebojno priznavanje sodnih odločb. To je pa še dobra priložnost, da eh, povdarimo to, kar manjka, naprimer registrirana partnerstva, istospolna partnerstva. Treba je spomniti na to, kako pomembno je, da zakonsko okrepimo parlament in kako pomembno je, kakšna bo sestava Evropskega parlamenta, ki ga bomo izglasovali konec maja. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je zelo zanimivo, kajti to pokriva celo vrsto družinskih zadev. Kot vemo, imamo mednarodne zakone in pogosto eh, doživljamo tudi razveze in potem obstajajo precejšnje razlike glede tega, kdo bo prevzel skrbništvo nad otrokom in pa eh, kakšne odgovornosti so glede plačevanja preživnine. Včasih pride tudi do ograbitve otroka ali pa se otroka pošlje v drugo državo članico, kam, kjer se ga namesti v uredniško družino ali pa v zavod. V odboru smo slišali številne pretožbe, kar se eh, tiče prakse um, nemških um, mladinskih centrov v zvezi z državljani tre, eh, drugih držav. Vse to so zelo zanimive stvari. Um, sedaj se morajo obvezno priznavati sodne odločbe drugih držav članic in odpravili smo eksekvaturo in sedaj smo tudi omejili čas trajanja postopkov, kar pozdravljam. Hvala lepa, gospod Marijas. Gospa Šojdrova. Spoštovane kolegice in kolegi. Kot ste že povedali, za okrepljeno mobilnostjo prihajajo v Evropsko unijo tudi problemi, na katere se moramo odzvati za novo zakonodajo, kajti eh, vedno več zakonov je sestavljenih iz oseb različnih nacionalnosti. Zato je tudi vedno več čezmejnih sodnih sporov. Iz prakse vemo, da so postopki dolgi in da prihaja do razhajanj pri interpretaciji sodišč. In to vpliva na otroke, ki živijo v negotovosti avtomatično izvajanje sodnih odločb in pa sodelovanje med organi držav članic. Eh, je nekaj, kar bo prispevalo k boljšim postopkom. Eh, prioriteta mora biti najboljši interes otrokov in v interesu otrok je, da se starši sploh ne razvežajo. Hvala lepa, gospod komisar mr president honourable members najlepša hvala gospod predsedujoči spoštovane poslanke in poslanci lepo se vam zahvaljujem za to razpravo predstavili ste številne koristne argumente vaše glasovanje jutri bo bistveno za uspešno sklenitev pogajanj v času romunskega predsedstva tako da bomo lahko uporabljali nove predpise in pomagali družinam v težavnih situacijah predvsem pa bomo zaščitili otroke. To je bistvenega pomena. Ponovno se vam lepo zahvaljujem. Muchas gracias, señor comisario. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem je zasedanje zaključeno. Glasovanje bo jutri. Zahvaljujem se komisarju in vsem govorcem za prispevke. Še posebej pa se zahvaljujem tolmačem. Zasedanje se bo nadaljevalo jutri ob 9. zjutraj, od 9. do 2. popoldne, potem pa še od 3. do 4. dnevni red imate na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem je zasedanje zaključeno.